bomo imeli izjavo podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Eh, gospa Mogherini, izvolite besedo. Thank you, uh, President. Let me. St Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Naj začnem tako, da citiram člen 36. Tu piše, visoka predstavnica eh, Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko bo redno konsultirala Evropski parlament o glavnih vedikih in izbirah eh, v skupni zunanji in obrambni politiki in bo informirala parlament tudi o razvoju te politike. On Eh, očitno ne, jaz, eh, bo eh, se to obravnaval Evrop, z Evropskim parlamentom. V preteklem letu nam je to uspelo. Imeli smo redne konsultacije, predstavitve, informacije o spremembah, konstanten dialog. Zaradi jasnosti in iskrenosti želim tudi povedati, da se mi zdi nespremljivo. Eh, da je pet razprav eh, načrtovanih za danes eh, zvečer. Imamo dve uri in pol zamude. To ni spoštljivo ne za vas, ne za me. Letošnje leto je bilo zelo zahtevno za zunanjo politiko. Dogovor z Iranom je odprl intenzivno fazo za našo diplomacijo, zlasti za Sirijo. Po na, eh, eh, napadu v Parizu so uh, prvič posegli po členu 42.7. Uh, eh, zaradi odziva na begunsko politiko smo morali uporabiti celo vrsto eh, zunanje trgovinskih instrumentov, financiranje zdravstva, begunskih centrov, potem pogodba za Jordanijo, Libanon, mnogi drugi ukrepi. Prihodnost bo prav gotova eh, enako zahtevna. Eh, volilna leta v Združenih državah so dosti krat uh, eh, leta sprememb in prehoda, vendar v tem času mi ne bomo mogli počivati. Na nekaterih področjih se lahko zaprejo priložnosti in na drugih področjih pa se lahko poslabša eh, situacija zaradi nedejavnosti. To pomeni, da moramo imeti jasne prioritete in tudi razpravo o eh, evropski globalni strategiji. O tem bomo govorili pozneje. Ne vidim pa nobenega razloga, da bi imeli eh, dve razpravi eh, zaporedoma eh, o podobnih temah. Prosim, da čas logično porabljate. Sedaj pa k našim prioritetam. Eh, Eh, končanje državljanske eh, vojne v Afriki na Bližnjem vzhodu je naša največja naloga. Tu je vojna, ki se eh, bije na različnih frontah, Sirija, Jemen, Libija, Turška meja. Vsi ti konflikti imajo svojo zgodovino in svoje akterje in tudi svoj razvoj. Rešitev konflikta pa mora biti posledica narodne sprave. Al kaj, da, eh, da ješ, eh, vse te lahko ustavimo samo v, eh, v tem političnem procesu. Močno delamo na tem, da bi se to zgodilo in vidimo tudi prvi, re, prve rezultate. Mi moramo konsolidirati regionalne sile, moramo preprečiti njihovo vojno, zagotoviti neke vrste hladnega miru to, kar se sedaj dogaja v Siriji, je bilo nemogoče pred nekaj meseci. Eh, primer je, je krko, vendar drži. Treba je dejansko eh, poskrbeti tudi za eh, stalne stike z pomembnimi akteri. V ženevi sem imela tudi srečanje v zvezi s tem. G7 eh, je na japonskem tudi eh, skoordiniral politiko glede Sirije. Potreben je napredek. Eh, tu je veliko sovražnikov in zaradi eh, miru in zaradi tega moramo hitro ukrepati. Pogajanja ne bodo preprosta, za Sirice pa se bodo splačala. Isto velja za Libijo v eh, eh, Tripolisu nam je uspelo sedaj eh, zagotoviti nek eh, krhek mir. Eh, potrebno je zagotoviti miren prehod pooblastil na nove oblasti in mi eh, sodelujemo s predsedniškim svetom v zvezi s tem. Eh, Naj bom tu zelo jasna, kot sem vedno. Ne glede na to, kaj bomo storili, bomo to storili z Libici. Če bodo prosili za podporo, jo bomo dali. Pa naj gre za človekoljubno pomoč ali pa usposabljanje varnostnih sil, eh, varovanje meja ali karkoli drugega. Prihod, no, prihodnost njihove države je v njihovih držav, eh, rokah. E, in eh, tudi eh, boj proti Daješu mora biti v rokah nacionalnih enot. Eh, podpora je lahko samo politična, mi pa moramo stalno dajati podporo. Tretjič, o sami regiji, Jemen. V naslednjih mesecih se bomo morali osredotočiti na Sirijo in Libijo, vendar ne smemo zatiskati oči pred drugimi krizami, čeprav niso na. Eh, Eh, naslovnica eh, zaradi konflikta eh, v Jemnu potrebuje 80 odstotkov prebivalstva humanitarno pomoč, prihaja do nestabilnosti, krepijo se teroristične skupine, Eh, na prehodu med Indijskim oceanom in eh, Sredozemljem. Eh, srečala sem poslednjega od poslanca prejšnji teden in skupaj delamo na premjerju, ki se je začelo prejšnjo nedeljo. Želimo podpirati začetek pogajanj in tu želimo dejansko imeti čim večji regionalni učinek. Čeprav se ne piše toliko sedaj v medijih, ne smemo pozabiti na eh, izraelsko-palestinski konflikt. Eh, vprašanje časa je, kdaj bo prišlo do naslednje eskalacije. Skupaj z našimi partnerji delamo na poročilu in priporočilih, kako pravzaprav eh, premagati sedanjo situacijo. Ni dovolj, da sedimo in čakamo. Eh, treba je pripravljati rešitev dveh držav. Torej, mi smo včasih eh, tiho, vendar stvari tečejo naprej. Če se javnost ne osredotoča na ta vprašanja, to še vedno ne pomeni, da mi nič ne delamo. Libija, Sirija, Jemen, in tudi bližnji vzhod eh, zahtevajo močna partnerstva z našimi sosedi, pa tudi s ključnimi akterji v eh, Afriki in Indoneziji. Na ta način se bomo najbolje odzvali na grožnjo terorizma v regiji, po svetu in v Evropske uniji. Vakum, eh, ki ga izkorišča Daesh, lahko zapremo, lahko preprečimo radikalizacijo, če bomo sodelovali z eh, multi, eh, če, muslimanskimi državami, ki zagotavljajo sobivanje različnih ver in na ta način lahko izboljšamo varnost v Evropi, če izboljšamo varnost naših partnerjev. To velja pravzaprav za vse regije. Naslednje veliko vprašanje, s katerim se moramo moramo okvarjati, ima eh, tudi povezavo s konfliktom na Bližnjem vzhodu. Gre za begunce in migracije. Tudi, ko pride miru, do miru v Siriji in Libiji, se migracije ne bodo ustavile. Tudi o tem smo pred kratkim razpravljali. Eh, vojne lahko, eh, oziroma zidovi eh, ne bodo preprečili eh, migracij, lahko samo odpirajo nove poti in odpirajo odpirajo možnosti za tihotapce. Mi smo kos temu izzivu samo skupaj z, z, z eh, našimi sosedi. Bila sem pred kratkim v Libanonu, Jordaniji in tudi v Afriki. Eh, včeraj e, so ladje sopet e, eh, rešile na stotine življenj. Tretje e, polje, kjer se moramo angažirati. Je uh okrepitev multilateralizma. To je format za uh, ta uh, uh, področja diplomacije, večstranska uh, diplomacija, COP21. Uh, so, je imela torej za uh, rezultat COP21 je omogočila dogovor z Iranom. To je celovit pristop. Tu imamo scenarij na podlagi določenih pravil. Tu smo vsi zmagovalci in več eh, tega multilateralizma bomo potrebovali v naslednjih eh, mesecih. Mednarodna skupnost je pokazala enotnost pri eh, jedrskih testih v Severni Koreji. Potrebna je zagotavljanje jedrske eh, varnosti. Imeli smo srečanje s eh, predsednikom Obano in tudi eh, srečanje v eh, Hirošimi, kjer smo se spomnili žrtev prve eh, jedrske bombe. Eh, torej, potrebno je tesno sodelovanje eh, na mednarodni ravni na področju jedrske varnosti. In multilateralizem in mednarodno sodelovanje sta potrebna tudi pri odnosih z Rusijo. Pri Iranu, pri Izraelu, Palestini, pri Libiji in deloma tudi pri Siriji je eh, rusko vodstvo pokazalo interes za sodelovanje z Evropom in preostankom eh, sveta. Eh, zunanji ministri Evropske unije so pred nekaj tedni sklenili, da bomo angažirani z Rusijo eh, in da bomo sodelovali z njo na področjih, kjer smo mi zainteresirani. Napovedan je eh, nov sestanek sveta NATO-Rusija. To seveda ne pomeni, da se normalizirajo povsem naši odnosi z Rusijo. Jens Stoltenberg je povedal naslednje. Ne bomo se vrnili na običajno poslovanje, dokler Rusija ne bo spoštovala mednarodnega prava enotno smo se dogovorili za evropsko stališče pred enim mesecem v svetu. Imamo pet načel za politiko z Rusijo. Selektivni angažma je povezan z eh, implementacijo dogovorov iz Minska. Tu gre za odnose z partnerji na vzhodu, okrepiti moramo eh, svojo odpornost in eh, sodelovati moramo tudi z rusko civilno družbo. Pred eh, enim mesecem smo imeli svet zunanjih ministrov. Vse eh, države članice so tu istega mnenja eh, pri eh, vprašanju Rusije in tudi pri drugih temah. Več take enotnosti potrebujemo na naši poti skozi težavne čase. Mislim, da imamo vsi iste interese kot evropejci. Naše vlade sedaj to počasi že eh, eh, razumejo državljani eh, pa že eh, dolgo mi potrebujemo skupno evropsko zunanjo politiko ali pa sploh ne bomo imeli nobene prave zunanje politike, kajti samo skupaj bomo imeli uh, instrumente in načine, ki so potrebni v današnjem svetu in to je bil uh, seveda tudi najboljši odziv. Uh, vem, da se lahko zanašam na podporo tega parlamenta pri oblikovanju skupne uh, zunanje uh, uh, politike in uh, Eh, vesela sem da se lahko zanašam na vas. herr präsident eh, frau vizepräsidentin! Eh, po terorističnih napadih v Bruslju pa želim tudi povedati, da potrebujemo novo definicijo varnostne politike kajti to ni več tisto klasično. Eh, islamska država eh, vodi vojno v Siriji, v Iraku, eh, gospodarsko teroristično vojno v Severni Afriki, želijo ohromiti gospodarstvo, rekrutirati brezposelne mlade ljudi in vodi teroristično vojno. Ta enotnost odgovorov na to, tudi ko govorimo o afriški politiki, o zunani in razvojni politiki. Mislim, da moramo na to gledati v večjih dimenzijah, kajti tudi eh, izzivi so danes drugačni, kot je to bilo v preteklosti. Sem eh, sodi eh, zlasti krepitev sosedske politike, potem okrepitev miru, ki ste ga omenili v Siriji, v Iraku, pa tudi v Ukrajini. To pomeni, v vseh eh, teh primerjih moramo jasno pokazati, da smo na strani tistih, ki želijo ustvariti mir, da želimo uveljaviti naš vpliv, da bomo eh, da to omogočili, da je to povezano tudi z migracijami in v določenih primerjih je tudi sestavni del velikega varnostnega eh, pojma. Kolegice in kolegi, v odločilnem vprašanju premirja v Siriji smo videli, da Rusi in američani, da so to najprej storili sami. In to me navaja na razmišljanje, Eh, kajti eh, pri tako imenovanih soft power smo mi veliko boljši kot drugi. 6 odstotkov eh, razvojne pomoči prihaja iz Evrope, ampak to bi moralo delovati tudi v tem primeru, ko bi morali biti nekoliko bolj ambiciozni da na osnovi Lizbonske politike eh, vzpostavimo eh, boljšo eh, varnostno in zunanjo politiko za oblikovanje učinkov sinergije, da bi lahko tu nastopali močnejši. Gospa Mogherini, omenili ste tudi multilateralno diplomacijo, s tem se strinjam vendar pa mislim, da se moramo resno pogovoriti o tem, kakšno vlogo bo Evropa odigrala v multipolarnem svetu in mislim, da eh, naše lastne definicije za to še nismo oblikovali. Hvala. Gospod Fleckenstein. Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, dragi. Uh, gospod Brok, čas še, še ni popolnoma potekel. Hvala eh, Bogu, kajti v mnogih točkah se strinjam. Če ste dobro prisluhnili, eh, ste lahko ugotovili, kako se naše varnostno okolje spreminja. Poleg regionalnih konfliktov v sosedstvu smo danes soočeni tudi z grožnami, ki niso eh, omejene samo na posamezne regije eh, in sicer kibernetski kriminal, eh, terorizem. Eh, me je med eh, notranjo in zunanjo varnostjo postajajo vedno bolj zabrisane. Na področju eh, nabav, eh, vrožvalne politike, če bi tu sodelovali, bi se lahko izognili dragemu prekrivanju. Potrebno je krmiljenje in koordinacija na ravni EU, pa tudi krepitev Evropske obramne agencije skupna obramna politika ne pomeni avtomatično več oboroževanja, ampak pomeni inteligentno eh, opremljanje naših vojsk. Eh, če na področju konsolidacije miru, preventive pred konfliktom, konflikti na področju kriznega menedžmenta. Eh, če želimo postati avtonomni in kompetentni partner, eh, potem eh, potrebujemo skupno zunanjo in varnostno politiko, kajti varnostna politika in diplomacija sodita skupaj, samo če oboje lahko poteka uspešno, lahko uspešno veljavimo naše interese. Hvala. Gospod Van Orden. Uh, not confine my remarks to uh, CSDP and I must say uh, Jaz bom omejil svoje omejitve na skupno obrambno in zunanjo politiko. Torej, za našo skupino je povezava, povezava z NATO odločilnega pomena. Torej, Evropska unija prikazuje, da ima eh, velike zmogljivosti in eh, prikazuje eh, zmogljivosti drugih kot minimalne. Vendar Evropska unija nima vojaške zmogljivosti in skupna obramna politika seveda ne more zares okrepiti NATO. Lahko ga dopolni z civilnimi zmogljivostmi, vendar skupna skupna obrambna politika bi lahko delovala pravzaprav samo, eh, če bi imela tudi vojaško eh, razsežnost in eh, treba se je zanašati na NATO v primeru prave grožnje. Eh, Evropska unija se skupaj z drugimi državami eh, povezuje v boju proti ISISu. ISIS je grožnja za evropsko varnost. Eh, torej, evropske države se delajo da eh, Evropska unija eh, ima neko vojaško zmogljivost in s tem pravzaprav zavajajo tudi združene države pri njihovih odločitvah. Hvala, gospod Radoš. Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Kolegice in kolegi, v imenu skupine ALDE se zahvaljujem za to poročilo in svetin Evropa bi bila prav gotovo v težjem eh, položaju, če ne bi bilo skupne obramne in varnostne politike. Ta politika ima dva velika problema. Pravzaprav je zelo malo skupnega od 190 milijard skupnih stroškov za obrambo v Evropi eh, države članice. Eh, pet milijard namenijo skupnim investicijam in sedem milijard za skupne misije kar pomeni, eh, da je 6,3 eh, eh, odstotka namenjeno za skupne zadeve in to je pravzaprav zelo slabo za skupno obramno in varnostno politiko. Druga težava te politike je, da ni nekih pravnih instrumentov, ki bi delovali na krize. Nobena evropska velika sila ne bo eh, sprejela odločitve, da Evropska unija, tudi če bi imela moč, da intervenira tam, kjer to ni njihov interes. Ampak njihov interes pa ni nujno stabilnost na Bližnem vzhodu. Eh, včasih je ta interes tudi destabilizacija prostora. Eh, zato, gospa visoka predstavnica, ehm, upajmo, da bo vojna na Bližnem eh, vzhodu, pa križna zarišča eh, v Severni Afriki, v subsaharski Afriki, da bo to prispevalo k temu, da bomo imeli več skupne zunanje in varnostne obramne politike. Gospa Ljusing, izvolite. Eh, hvala. Vprašanje pravičnosti razdelitve tako v okviru družb, kot tudi med regijami na svetu je najpomembnejše vprašanje, ko gre za mir in varnost. To zadeva tudi sosedsko politiko EU. Leta 2004 eh, smo želeli oblikovati obroč iz prijateljev, ampak eh, oblikovan je bil obroč ognja. Evalvacija danes tu v debati je na napačnem eh, mestu. In če to sosedi ne uspe, eh, potem več eh, denarja za orožje in oboroževanje. Eh, ni pa tema, naprimer, vpliv agresivne ekonomske politike, ki prispeva k slabim trgovinskim bilancam v sosedstvu. Izvozi orožja so sicer tema, vendar pa nobenega podjetja eh, ne oviramo pri tem, da ne bi na veliko poslovalo. Ravno nasprotno, obstaja strateško eh, pomembno preganjanje lastnih interesov, eh, zasledovanje interesov tako kot je to naprimer na nizozemskem ali pa somotnja e, pravice do veta v okviru nacionalnih parlamentov, da bi vse e, šlo še hitreje v imenu demokracije in človekovih pravic in zato se potem tudi povečuje velikanska pravičnost na vrzel. Eh, in varnostni položaj je vedno bolj zaostren, spirala pa se vedno bolj vrti, vendar pa to še ni dovolj. Prav tako je potrebno uporabiti civilni denar za vojaške namene. Hvala. Gospa Valero, izvolite. Hvala. Eh, zeleni imamo tudi določene prioritete in sicer eh, gre za preprečevanje konfliktov na dolgi rok. Eh, to je ena od naših prioritet. Ne govorim samo o diplomaciji, ampak tudi o reformi obramnega sektorja. Poleg tega se borimo tudi proti revščini, proti podnebnim spremembam, proti nepravičnim trgovinskim praksam. Tudi razvojna politika je ena od naših prioritet, ki lahko prispeva k boljšemu svetu. Eh, treba je seveda govoriti tudi o varnosti, eh, ne samo varnosti posameznikov, ampak eh, varnosti na podlagi določenih parametrov. In mislim, da moramo bolj sodelovati pri prizadevanjih Združenih narodov za zagotavljanje miru. Evropska unija mora biti vodila na področju spoštovanja človekovih pravic in pa prava. In mislim, da sporazum s Turčijo ni v skladu z vsemi temi načeli. Potem eh, razoroževanje, mislim, da je to dobra stvar. Eh, treba je zagotavljati eh, razoroževanje, ampak moramo biti previdni tudi pri izvozu orožja v tretje države. Danes živimo na svetovni ravni v povsem drugačnih varnostnih pogojih kot včasih. Treba se boriti proti terorizmu in paziti, da ne bo teroristov vedno več. Torej, treba se boriti tudi proti mobilizaciji in se izogibati radikalizaciji moramo se osredotočiti tudi eh, na ustrezen pristop do vseh teh vprašanj. Gospod Karver, izvolite. No, eh, rad bi vse tukaj upozoril, pa tudi svoje voljivce, kako je z skupno varnostno in obramno politiko ter skupno zunanje varnostno politiko. Eh, večina eh, državljanov ne pozna dobro pristojnosti Evropske unije na tem področju, kako se je to razvilo od eh, Lizbonske pogodbe naprej in kam nas vodijo nadaljni koraki. Medvladne organizacije na področju zunanje politike in eh, obrambe v EU, torej to že obstaja. Moramo delovati v korist EU. Eh, ne sicer na podlagi 28 eh, držav eh, članic, ampak imamo za to Evropsko službo za znanje delovanje in pa obramno agencijo. In poleg tega tudi ministrstva za obrambo posameznih držav. Zdaj se pregleduje obramna in varnostna politika Evropske unije. Uh, lahko eh, na svetu za zunanje zadeve pričakujemo veliko bolj intruzivno eh, politiko, kot jo lahko sprejmejo eh, naprimer moji državljani. In če posebej bo to pomembno v luči referenduma, ki bo potekal pri nas. Torej, nizozemci so že na referendumu zavrnili, zavrnili pristop Ukrajine. In mislim, da bi to morali upoštevati. Prav tako eh, pozivam tudi naše državljane, eh, naj eh, si prizadevajo za večjo avtonomnost posameznih držav. Hvala, gospod Borgecio. Hvala. Vedno se nam situacija predstavlja kot zelo rožnata, vendar pa obramba in varnost trpita. in nimamo pravega pogleda na uh, to, kar se dejansko dogaja, kaj počne naprimer islamska država pri rekrutiranju in pa pri svojih drugih dejavnostih. Uh, tam slavijo naprimer uh, eh, ubijanje kristjanov, potem uh, mediteranske države trpijo zaradi takšnih islamističnih gibanj in proti temu bi se morali boriti. mm, vemo, da orožje, ki ga zagotavljamo, ne gre vedno v roke eh, skupinam, ki se borijo proti Asadu, ampak da ga dobijo tudi eh, teroristi. In mislim, da bi države članice morale ukrepati tam, kjer EU ne more ukrepati. Potrebujemo boljši nadzor meja, eh, pa ne gre samo za terorizem uh, imami v mošejah uh, celo branijo in zagovarjajo teroristična stališča in to ne samo v tujini, ampak tudi pri nas. Gospod Epidedeus. Pa je kjeno si sezitati na naj. Že skoraj 15 let Evropska unija govori o potrebi po skupni varnostni obramni politiki. Vendar pa ne glede na to, koliko časa posvetimo tej temi, ne bomo nikoli imeli skupne zunanje politike in obramne politike. Razlog pa je očiten. Dokler je bila Evropska unija samo gospodarska unija, smo lahko napredovali. Takrat je bil napredek mogoč. Ko pa je Evropska unija postala politična unija, pa so eh, se začeli eh, pojavljati eh, različni interesi držav članic, eh, ki so dosti krat tudi v konfliktu. Naprimer, to se je pokazalo pri eh, beguncih in prosilcih za azil, pri imigrantih. Številne države so preprosto zaprle meje in s tem kršile šengenska pravila. To je bilo preprosto v njihovem interesu. Poleg tega eh, Velika Britanija grozi z brexitom, zato ker je to v njihovem interesu. Torej, vedno znova se države članice odločajo samo v skladu z njihovimi lastnimi interesi. Hvala. Gospod Preda, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Žalostno je, da ne moremo razpravljati o poročilu Kalnjete skupaj s to temo, tako je predlagala naša skupina, ampak druge skupine so se odločile drugače. To je zelo pomembna tema. Eh, prav tako so pomembni teroristični napadi, eh, ki so se zgodili tudi nedavno v Bruslu. Eh, spet smo se spraševali o učinkovitosti naše zunanje varnostne politike. Elmar je tudi rekel, imamo notranje grožne in pa zunanje grožne in zaradi tega smo zdaj prisiljeni istočasno iskati rešitev na eni strani za Sirijo in Libijo, po drugi strani pa želimo okrepiti tudi sodelovanje med eh, našimi policijskimi organi. Želimo tudi eh, centralizacijo politik na področju eh, nadzora meja. Torej oba vidika, tako notranji kot zunani, sta tesno povezana uh, pri temi terorizma. Senjor. Senjor Boštinaru. Gospod Boštinaru. Pač Hvala. Hvala, uh, visoka predstavnica. Ko razpravljamo o kontekstu, so se stvari bistveno spremenile od leta 2014 naprej in to pod vprašaj postavlja našo o, eh, o, eh, možnost predvidevanja stvari vnaprej. Določeni vidiki varnostne in obramne politike so tudi povezani s tem. Mislim, da najprej potrebujemo široko sodelovanje eh, pri tem, da naredimo zunanje in notranje meje EU varne. K temu morajo prispevati vse države članice in ne smemo razlikovati med šengenskimi in nešengenskimi državami. Drugič, eh, mislim tudi, da eh, pod vplivom te povečane grožne terorizma identificiramo ustrezen institucionalen okvir o uh, izmenjavi obveščevalnih informacij in pa protiterorističnih dejavnosti. Ne, mislim, da ne bi smeli imeti samo nekih ad hoc definicij, potrebujemo skupno definicijo. Uh, poleg tega uh, regija Mina je pomembna in uh, mislim, da bomo samo z reševanjem konflikta tam zagotovili večjo stabilnost. Eh, vse več je terorističnih grožen in v tej luči je sodelovanje nujno, to ni več samo možnost. Eh, naše sosedne države se soočajo z novim valom nasilja in mi se lahko na to odzovemo samo eh, s koncentriranim sodelovanjem z NATO. Gospa Fojtiga, izvolite. Visoka predstavitelj, varunkem nje zben. Hvala, gospa visoka predstavnica. Eh, pogoji za izvajanje eh, te politike so, da natančno vemo, katere nevarnosti in izzivi so pred nami. Skupno razumevanje nevarnosti je seveda pomembno eh, in tu moramo pogledati tudi proti vzhodu, naprimer proti Rusiji. Torej jezik, ki ga uporabljate za opravljanje pisovanje izzivov se je spremenil od eh, preteklih konzultacij. Eh, vaš eh, opis je dokaj rusocentričen. Niti enkrat niste omenili besedice Ukrajina. Natančno moramo proučiti, s kakšnimi grožnami imamo opraviti in iz katerih razlogov eh, se je prebivalstvo na Nicosenskem izreklo, kot se je. E, morda je to povezano tudi z Rusijo. Hvala, gospod Bitikofer. Gospod e, predsedujoči, gospa Mogherini, drage kolegice, dragi kolegi, državljani pričakujajo, e, da EU prevzame politično odgovornost, kolikor tega ne počnemo ali premalo, pa spodkopavamo našo lastno legitimnost vendar pa menim, da moramo pri oceni naše eh, varnostno-politične vloge biti realistični eh, v eh, okviru in jo definirati v okviru multilateralne skupne strukture. In gospod Van Orden je podal tudi nekaj kritičnih pripomb. In mislim, da ne potrebujemo samo multilateralne diplomacije, ampak eh, moramo krepiti tudi multilateralne institucije, če nočemo, eh, da eh, bi vladavino prava zamenjali z novo filozofijo polarizacije, kar zastopajo druge sile. Torej, čisto na kratko o treh vidikih, ki so pomembni v okviru te multilateralne politike. Prvič eh, ugotavljam, eh, barcelonski proces je izhajal še iz skupne politike sredozemlja. Eh, sedaj je sredozemlje za nas nekaj, kar nas ločuje in ščiti in mislim, da je to treba na novo razmisliti. Drugič, potrebujemo strateško partnerstvo zlasti z subsaharsko Afriko in Tretjič, mnenja sem, da moramo naše sodelovanje z ASEANom okrepiti in upam, da bomo dobili jasno stališče. Predsedujoči prekinja govornika. E, gospod e, Aljot. The European Union is reviewing its foreign and defence. Evropska unija pregleduje svojo zunanjo in obrambno politiko. Morda je to presenetljivo za mnoge v Združenem kraljestvu, da Evropska unija ima zunanjo in obrambno politiko. V interesu preglednosti sem eh, hotel izpostaviti določene stvari, ki so bile tukaj rečene. Lani eh, je predsednik komisije Juncker zahteval oblikovanje Evropske vojske in sicer eh, naj je ne bi uporabili takoj. Septembra je Merklova Cameronu rekla, da ne bo in dobil nobene dobre reforme za odnose z Evropsko unijo, če se ne bo nehal soprstavljati Evropski vojski. Morda je eh, popustil, mo morda je Eh, pravzaprav prodal eh, tri stvari, ki smo jih že imeli in kupil nekaj, česar eh, nismo hoteli. Ne vem, ali ljudje v Združenem kraljestvu vedo, kako je z evropskim akcijskim načrtom za obrambo, ki ga načrtujemo za juni. Tudi, če eh, nam ne bi eh, grozili z Evropsko vojsko, mislim, da se ne bi odločili za to, da ostanemo v Evropski uniji. Mislim, da bomo glasovali za to, da jo zapustimo. Gospod Obermajer. Hvala, gospod eh, predsedajoči. Pospeševanje demokracije, pravne države in človekovih pravic naj bi bile prioritete akcijskega načrta in sporazuma za Turčijo. Z velikimi besedami je Evropska unija sklenila ta sporazum z Evropsko unijo, ampak sedaj so tisti, ki imajo na ustih veliko besed o tem, kako je treba varovati naše vrednote, prodali trgovanje oziroma skrb za eh, prišleke Turkom. Pravzaprav smo se sedaj spečali z nekom, ki vodi državljansko vojno proti lastnim državljanom. In vse te visokoleteče fraze, kaj bi morali narediti, ne morejo ničesar več eh, prinesti. Mi smo tisti, ki moramo sami varovati Evropo in sicer ne s čakovnimi knjižicami, ampak s konkretnimi ukrepi. Hvala, gospod eh, Korimik. Hvala lepa, se bom navezal na to, kar je bilo ravno kar rečeno. Namreč normalni imperiji vodijo svojo politiko z močjo vojske. Vi mi vojske nimamo in zato pač to počnemo z denarjem in kupujemo politike na Polskem, v Turčiji, v Ukrajini, kjerkoli je pač treba. In ta politika se je izkazala za pogubno. Na zadnje je to dokazala nizozemska z referendumom. Ampak opravka imamo za jasno grožnjo in tu moram povedati naslednjo danes imamo več skupin eh, teroristov na svetu, ki tekmujejo eh, v tem, katera bo prva povzročila solze gospe eh, Mogherini, kajti nič ni v večje zadovoljstvo teroristom kot vaše solze in vi ste tista, ki kažete slabost Evropske unije in menim, mimo grede tudi, da je treba Evropsko unijo uničiti. Signora Calniete, gospa kaljete eh, gospa podpredsednica pozdravljam nedavne korake v smeri tesnejšega sodelovanja med EU in NATO kot na primer praktično sodelovanje med Frontexom in NATO-om v Egejskem morju. Tesnejše sodelovanje z NATO-om pa je naletelo na nekatere težave. V skup gre za tako manj hibridna tveganja, o katerih je že govora v nekaterih uradnih dokumentih. Gospa podpredsednica, ta sporazum med EU in NATO je treba začeti bolj konkretno izvajati. Tako v tem sodelovanju, ko gre za hibridne grožnje kot tudi na ostalih področjih. Treba je sprejeti vse politične ukrepe, da bomo začeli ta sporozum tudi v praksi uh, uresničevati. Hvala. Eh, Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Preden damo besedo gospodu Havitu, naj samo povem, da nas sekretarjato opozarja, da imamo hudo zamudo, tako da ne bomo sprejemili ravno veliko modrih kartonov, če sploh, prav tako enako velja za prosto razpravo. Gospod Howitt, minuta in pol. Hvala, predsedojoča. V tej uh, razpravi o skupni zunanji in varnostni politiki pred eh, referendumom v Združenem kraljestvu je treba reči, da bo Evropa močnejša brez Združenega kraljestva, ki ni zainteresirano biti v tej eh, združbi. Konferenca donatork v Londonu za Sirijo je bila uspešna, 3 milijarde evrov smo nabrali in evropska politika je tukaj bila skupna, vendar treba je več eh, vpliva. Če bo Britanija odšla v Evropski uniji, bo morala prevzeti več nacionalnega bremena. To velja za nekatere analize, ki pravijo, da če se bo to zgodilo, bo moja domovina manj varna in eh, to bo porušilo celotni mednarodni red. Predsednika ZDA, Kitajske, potem nekateri drugi vidni politiki, vsi ugotavljajo, da je bolje, da Britanija ostane v Evropski uniji. Uh, kot je rekla kancelka Merklova, samo Putin bo vesel, če bomo odšli. Uh, ne smemo se vrniti v čase Napoleonovih vojn. Ernest Pavin je bil državni sekretar, ki je konec druge svetovne vojne pospeševal eh, stike med eh, Evropo in ZDA in on se je zauzemal za eh, mir. Nobelov odbor za mirovno za nagrado za mir, je bil tisti, ki je nagradil nekatere, ki so se izkazali kot neuspešne. Hvala, gospod Hawit. Tudi vas prosim, da spoštujete čas, ki vam je na voljo. Gospod Jurek. Ostatnjo. Nedavno oblasti Evropske unije bistveno lažje napadajo države članice Evropske unije, kot pa da bi jih branile v danih razmerah. Zadnjih nekaj let je bilo enostavneje vse čas napadati Mačarsko, kot da bi podprli Polsko pri prizadevanjih za pošteno preiskavo smrti predsednika. In dve leti, gospa podpredsednica, že sodelujemo z vami, no, skoraj da dve leti. In v tem času je Evropski parlament že podprl pravice Poljske v teh zadevah, vendar pa nismo slišali klubu samo nobene stališča z vaše strani. Tudi vaša predhodnica ni storila nič, da bi nam pomagala in tudi zdaj ne slišimo nič s tem v zvezi. Seveda je enostavneje hodili, hoditi okrog sveta, Jemen, Libija, reševati vseh eh, problemov tega sveta, namesto da bi pomagali državi članci Evropske unije, ki ima pravico do te pomoči. Hvala lepa. Bye. Gospa Morva, eno minuto imate. Hvala, gospa predsedajoča. Nek eh, tenser. Hvala tudi vam, gospa Mogherini, za uvodne besede. Ampak sama bi želela od vas slišati nekaj dejstev. Kakšna je pravna podlaga oziroma pravni položaj tistih, ki potujejo iz Evrope v islamsko državo in se potem vračajo na našo celino. Koliko je takšnih oseb, ki jih poznamo, me zanima. Potem, ali gre za storilce kaznjivih dejanj, ali je treba počakati, da bodo šele, ko se vrnejo iz Sirije, storile kaznjiva dejanja. Če niso zaenkrat eh, storilci kaznjivih dejanj, potem jih ne bi smeli kot takšne, kot storilce tudi uh, definirati. Če pa se udeležujejo m, mm, usposabljanja v tujini neke teroristične organizacije, potem morda ni avtomatsko jih treba poslati v zapore. Zanima me, ali tako razmišljate tudi v komisiji. Hvala, gospod Galar, eno minuto. Hvala, predsedujoča. Gospa Mogherini, najlep, najprej najlepša hvala za vaš nenehni dialog s parlamentom. Ta kaže, da kater stružimo sile kot evropejci, lahko kaj dosežemo. To se je pokazalo v sporazumu z Iranom in skupnem, skupni drži eh, proti Rusiji, ko gre za Ukrajino. Ta mirovni proces v Siriji je sedaj nekaj zelo pomembnega. Če bo propadel, bo Evropa bolj prizadeta, kakor ZDA in Rusija zaradi novih eh, priseljencev. Ampak eh, tako mehko kot tudi trdo roko moramo istočasno uporabljati. Če bomo delovali vojaško samo v okviru NATO, bi uh, bili odvisni od Erdoana, naprimer, in njegovega veta. Zato je treba sodelovati z eh, vlado, pa tudi z vsemi, ki se borijo proti. Eh, teroristom proti islamski državi. Globalna strategija, ki ste jo predstavili, mora vsebovati tudi novo evropsko varnostno strategijo. Hvala. Hvala, gospod Paško, eno minuto. Obramba in varnost v nacionalnih rokah je nekaj, kar je bolj uspešno. Skupna obramba v primeru zunanjega napada je nekaj, za kar smo pooblastili NATO. Člen 42.7 in člen 222 PD EU določata to. Gospod Paško. Prekinja predsedujoča. Bolj počasi. Ja, če bom prav bolj počasi, mi boste pa rekli, da sem prekoračil svoj čas. Sedaj so teroristi pripeljali gverilsko vojno na naše ceste. Torej skupna obramba in varnost dobiva sedaj notranjo konotacijo, ki je zasenčila njeno tradicionalno zunanjo dimenzijo. Tudi če bomo glede notranje varnosti dosegli več, z več strategijami in agencami, se bo prostor za boljše sodelovanje med nacionalnimi organizacijami in agencijami Evropske unije lahko izboljšalo. Če tudi bodo posebne enote policije in vojske prevzele delovanje v Bruslju in v Parizu, bodo delovali na podlagi posebnih eh, določb in pravil.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 za vašo predstavitev v uvodu. Terorizem islamske države v naši eh, soseščini, potem eh, Irak, dogodki v Ukrajini in tako naprej, vse to pred nas postavlja mnoga, mnoge svetovne izzive. In za neko zunanje varnostno politiko, ki mora biti bolj učinkovita. Močnejši bomo, če se bomo združili in skupna zunanja varnostna politika mora seveda biti uh, zasnovana na odločenosti in politični voli držav članic. Države, ki sem jih omenil, morajo biti v središču našega delovanja, seveda pa moramo misliti tudi bolj globalno, bolj široko. V svetu globalizacije smo vsi med seboj povezani in do junijskega Evropskega sveta, gospa Mogherini, bo na naši mizi morda še cela vrsta novih izzivov. Hvala, gospod eh, Kukan. Gospod Kan. Naše stališče v zvezi z podporo Mjanmaru je bilo uh, ustrezno in uh, dobro po volitvah pa se situacija ne izboljša. Nekatere dejavnosti in akti celo eh, so nekaj, kar lahko označimo kot eh, genocid. Torej, ne smemo imeti meja med zunanimi in notranjimi ukrepi. Že takrat, ko, v preteklosti, ko sem govoril o tem in ponovil bom, ljudje, ki so napadli nedolžne žrtve v Bruslju in v Parizu, so žrtve, če hočete, radikalizacije in neke eh, izkrivljanje ideologije, ki se jim moramo zoprstaviti in sicer s tem, da ponovno poudarimo, kakšne so naše vrednote. Na dnevni red političnega delovanja moramo ponovno postaviti Mjanmar, če ne bo treba ponovno sprejeti zelo trde ukrepe. Hvala, gospod Danžon. Hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, imate nemogočo nalogo in eh, zelo me žalosti, da vam tudi parlament ne olajša vašega dela s svojimi neskončnimi zasedanji. Ena minuta je dokaj smešno kot čas za govor, pa vendarle. Globalna strategija, ki naj bi jo pripravili, je nujna in dobrodošla naloga, ampak ne smemo izgubiti izpred oči še nečesa drugega in sicer izvajanja že obstoječih strategij. Evropska unija in eh, vaše službe eh, se utapljajo v strategijah. Vse že ima svojo strategijo in dokaj tragičen primer je ta, da je danes popovdne Francija izgubila še enega vojaka, 19-letnika v Maliju in nekaj njegovih tovarišev je tudi uh, hudo ranjenih. V Sahelu smo prisotni že pet let, imamo inteligentno strategijo, ki vključuje razvoj in varnost, vendar pa smo še daleč od tega, da bi to strategijo učinkovito izvajali. Tako da da, potrebujemo globalno strategijo, ampak potrebujemo tudi rezultate pri izvajanju, fleksibilnost in prioritizacijo. Hvala lepa. Gospod Asis, ena minuta. Hvala, gospa predsedajoča, gospa visoka predstavnica. Evropska unija bo se uveljavila svoja načela v svetu, če bo sposobna braniti svoje vrednote. Skrbeti moramo za mir in regionalno ter globalno stabilnost, ampak to pomeni, sprejeti moramo ukrepe, ki bodo primerni glede na nove izzive. Situacija v Libiji, Islamska republika, Sahel, eh, cela Severna Afrika, Vse to so zadeve, ki jih ne smemo, ko gre za njihovo urejanje, prepustiti drugim. Evropska unija mora zagotoviti ustrezno eh, zunanjo in varnostno politiko, ki bo povezana s humanitarno pomočjo in razvojno pomočjo. Najti moramo ravnotežje med takošnjim ukrepanjem in odvračalnimi, odvračevalnimi ukrepi. Pri tem moramo sodelovati z Afriško unijo, z Afriško ligo in tako naprej. Zelo hitro ste govorili, sedaj pa gospod Kukan, eno minuto. Hvala. Gospa predsedujoča, hvala visoki predstavnici za njene uvodne besede. Sedaj bolj kot kadarkoli v preteklosti vidimo, da je notranja varnost in zunanja politika nekaj, kar je zelo tesno povezano. Žal Evropska unija postala zelo krhka, ko gre za to povezavo. Naši državljani uh, niso prepričani, da bo varnostna in obramna politika delovala. Če naj deluje, moramo tesneje med seboj v Evropski uniji sodelovati. Naše politike moramo izvajati tam, kjer gre za najbolj pomembna področja, recimo v soseščini eh, jugovzhodu Evrope in z našimi partnerji na Balkanu. Ravno tukaj se pojavljajo krize, konflikti, nove grožnje za varnost v Evropi. Tem izzivom se moramo zoprstaviti ustrezno in določiti ustrezne prioritete. Naša zunanja politika mora biti smiselna. Sedaj bomo na primer izboljšali energetsko varnost, pomagali vzhodnim partnerkam, ampak to ne sme pomeniti večjo odvisnost od ruskega plina. Gospoda Lajnena ne vidim, sedaj ima besedo gospod McAllister, eno minuto. Gospa predsedajoča, od visoke predstavnice in v debati smo slišali, kakšni so izzivi, s katerimi se Evropa sooča, ti so veliki. In zelo uh, tekoča in spremenjujoča je meja med eh, zunanjo in notranjo varnostjo. Vsi ste že v, pravilno ugotovili, da je treba zunanjo in notranjo varnostno politiko povezati. Zagotoviti moramo, da nam bodo pri tem stali ob strani državljani. Mnoge ankete namreč kažejo, da Evropa potrebuje v zunanji politiki več enotnosti. Naša strategija ki bi naj bi jo razdelali do junija, bi morala vsebovati vse izzive, morala bi razdeliti naše interese ustrezno in pripraviti orodja za boj proti konfliktom. Pri tem vam, gospa Mogherini, želim veliko uspeha. Hvala, sedaj prehajamo na prosto razpravo. Tri kandidate oziroma kandidatke imam. Gospa Virkunen je prva, eno minuto imate na voljo muuttunut entistä epävakaammaksi. Hvala. Evropsko varnostno okolje je postalo predvsej bolj ogroženo. Gre za zunanje varnostno politiko, zunanje um, dejavnike, ki vplivajo na našo notranjo varnost, kriza, terorizem, uh, kibernetske napade in tako naprej. Vse to zahteva tesnejše sodelovanje potrebujemo boljše, boljši pretok in izmenjavo podatkov, istočasno pa tradicionalne grožnje niso izginile. Ruska agresija v Ukrajini je tak primer. Kljub temu pa je za Evropo NATO temeljna rešitev in Evropska unija ne bi smela razvijati nekih konkurenčnih eh, organizacij, temveč bolj zagotoviti tesnejše sodelovanje med članicami v NATO. In prav in upravičeno je, da tudi Evropa prevzame nase več eh, vojaških odgovorov eh, in odgovornosti. Hvala, gospod Marijas. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Mogherini, temeljno načelo varnostne in zunanje politike je solidarnost eh, Evropske unije vizavi članicam. Ampak kje je ta solidarnost, ko gre za Grčijo in ko gre za nezakonite dejavnosti Skopja? 26. marca sem vam poslal pismo, v katerem sem vas pozval, da je treba ukrepati proti nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji. Njihova policija je namreč, <clears throat> ko so bili napadeni se strani migrantom z grške strani meje, se odzvali z solzivcem, z gumijavkami, z <clears throat> gumijastimi. Uh, izstrelki in tako naprej. In to se je istočasno dogajalo, potem ko sem vam zastavil točno takšno vprašanje, kako se bomo izognili taki situaciji. Do sedaj bi res že lahko poslali eh, opozorilo nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Gospod Plenković. Hvala, gospa predsedujoča, visoka predstavnica gospa Mogherini. Hvala za še eno priložnost za ta intenzivni dialog, ki ga imate v okviru svojih dejavnosti z Evropskim parlamentom. Poslanke in poslanci to vam lahko povem zelo cenimo. V zastavljanju pomembnih eh, pozicij, ko gre za zunjenega dejavnika, bi želel tri stvari povdariti. Prvo, povezava zunanje varnostne politike in naše notranje varnosti v boju proti terorizmu in v naporih, da obvladamo migracijski val. Drugo, specifično odnos z Turčijo. Tukaj gre za mešanico širitve EU, potem migracije in nadzor nad zunanjimi mejami. In tretja tema je Ukrajina. Videli smo na nizozemskem, da nacionalni referendum, ki je povezan z evropsko tematiko, lahko vpliva na mednarodne posledice. Mislim, da se moramo zavedati tega potencialnega vpliva. Hvala. Hvala, s tem smo končali prosto razpravo in sedaj dajem gospe Mogherini ponovno besedo za to, da odgovori. Hvala. Mislim, da sem odgovorila, gospod Plenković, na vaše pismo. Danes sem preverila z mojimi sodelavci, torej jutri ga boste verjetno imeli na svoji mizi. Sedaj pa nekaj zadev, o katerih ste govorili v tej razpravi. Najprej povezava med zunanjo in notranjo varnostjo. V tej dvorani smo se danes pogovarjali o dveh vidikih notranjih politik ki pa seveda vplivajo tudi na zunanje. Gre za odziv na migracije in begunsko krizo na eni strani in eh, za teroristične napade, ki so se nedavno zgodili v Bruslju. To sta dva vidika, ki imata tako notranjo kot tudi zunanjo razsežnost. In v zadnjem mesecu smo razvili poseben pristop tako v komisiji kot tudi v svetu, da bolj povezujemo notranje in zunanje odzive. Vse to mislim, da bo del globalne strategije, ki jo pripravljamo. Ko gre za globalno strategijo, gre za združevanje različnih uh, vej politike v institucijah med seboj, zato da bi odpravili vrzeli, za katere danes vemo, da obstajajo, ko gre za uporabo notranjih in zunanjih orodij. Še enkrat naj povdarim, da razprava tukaj kaže, da tudi na parlamentarni ravni moramo drugače začeti razmišljati in soočati se z določenimi vprašanji. Ko se pogovarjamo o notranjih vidikih, recimo o migracijah in terorizmom, se z obema istima temama ukvarjamo tudi, ko razpravljamo o zunanjih vidikih. Ampak kaj, ko razpravljamo o teh stvarih, kot da gre za dve popolnoma ločeni temi? To so vendarle zadeve, ki jih treba povezati in tu je dodana vrednost Evropske unije. Toliko različnih orodij imamo, notranja, zunanja, eh, mehka, trda, gre za celovit pristop, ampak včasih v institucijah eh, tega celovitega pristopa ne uporabimo. Mnoge teme, o katerih ste danes govorili, spadajo v druge, pod druge točke dnevnega reda, o katerih bomo danes razpravljali. Prvič, definicijo naše vloge v svetu. Elmar Brok pravi, da gre za večpolarnost. Ne, mislim, da ne moremo to imenovati večpolarnost, ampak eh, zato, ker gre za pomankanje polov. Gre za politiko, ki se spreminja, bi rekla. Gospod Danžon je govoril, mislim, da o ključni zadevi, namreč kako strategije, ki jih sprejmemo, izvajati v praksi. In na to se bom vrnila, ko bomo razpravljali o globalni strategiji, kajti izvajanje je ključni element te strategije. Ni ne začetek, ne konec, ampak je sestavni del lenje. Potem Ugotavljali ste, da obstaja mnoge politike, politična ključna področja, na katera se danes nisem osredotočila, ampak to ne pomeni, da to niso naše prioritete. Tri naj omenim. Energetska varnost, o kateri smo pravkar nekaj slišali, naši odnosi z ASEANom, o tem je bilo govora pod prejšnjo točko dnevnega reda. Pravkar sem se vrnila s sestanka G7 iz Japonske. Na, v Džakarti smo imeli odlični eh, sestanek z državami ASEANA in se dogovorili za dvig naših odnosov na strateško raven. Seveda so vse to stvari, ki so ključnega pomena za našo varnost, za obladovanje migracijskih tokov, pa tudi za gospodarski razvoj in globalna odprta vprašanja per se. Ampak kot sem rekla, poskušala sem se osredotočiti na takojšnje kontinuirane prioritete, kar naj bi bila tema te razprave. Potem tema, o kateri ste mnogi spregovorili. Gre za dodano vrednost, ki jo ima ali pa nima Evropska unija, ko gre za zunanjo in varnostno politiko. Naj bom zelo jasna. Sama vidim, da se naši državljani vse bolj zavedajo, tudi v državah članicah, da ni več moč uh, zasidrana v velikih državah veliko krat eh, govorimo o tem, da imamo samo eh, eno vrsto držav v Evropski uniji. Tiste, ki so majhne in tiste, ki še niso ugotovile, da so majhne. Nobena država članica sama zase ne more ničesar narediti bolje kot si mi skupaj. Mislim, da gremo v pravo smer. Mnogo ste govorili tudi o tem, kakšna je vloga Združenega kraljestva v Evropski uniji, ko gre za zunanje in varnostno politiko. Samo primer, o katerem je govoril Richard Howitt. Pred dvemi meseci smo organizirali konferenco donator za Sirijo v Londonu. Evropska unija skupaj z državami članicami je zagotovila dve tretjini, dve tretjini sredstev Zato je ta konferenca v Londonu bila uspešna, ampak jaz bi šla še dlje. Takrat je Združeno kraljestvo lansiralo zanimivo idejo za gospodarski pakt za Jordanijo in eh, Libanon, kajti ti dve državi imata toliko beguncev, bodi si v, v različnih eh, kampih ali pa v drugačnih. Eh, nastanitve zmogljivosti. In skupaj bi sedaj moramo, morali s tema dvema državama bolj sodelovati. Instrumenti, zlasti trgovinski, ki jih je ponudila Evropska unija, so omogočili sklenitev tega, teh dveh sporazumov, tako da bo Evropska unija in ne same države članice zase sodelovale s Libijo in Jordanijo. To je bila odlična ideja ene države članice ki pa smo na podlagi skupne odločitve EU začeli izvajati. To je situacija, kjer so vse tri strani zmagale. Združeno kraljestvo, Evropa in naša soseščina. Torej trikrat smo zmagali. Namesto, da bi izgubili vsak zase in vsi skupaj na koncu. Seveda, nekatere stvari ne funkcionirajo, obstajajo neke meje, ampak Naša vloga ni ugotavljati, da nekaj ne funkcionira. Mi kot politiki, kot odločevalci moramo zagotoviti, da bodo stvari začele dobro delovati in to je tisto, v kar jaz verjamem.